Diakolex. Dragi kolegice in kolegi, vas lahko prosim, da zasedete svoja mesta. Začeli bomo z današnjim sestankom in zdaj bom eh, preklopila na mačarščina. Hvala lepa. Prva točka je sprejeti dnevnega reda. ko gre za oceno strategije za mlade, je bila ta točka eh, priložena, glasovanje je bilo preloženo, torej bomo sprijeli tako spremenjen dnevni red, če nima nišče nič proti, ne. Torej je dnevni red sprijet, prihajamo na sporočila predsednice, danes eh, imamo jezikovni režim, ki predvideva jezike francosko, nemško, italijansko, angliško, grško, špansko, portugalsko, finsko, češko, estonsko, mađarsko, litovsko, polsko, slovaško, sloveno, bulga, slovensko, bulgarsko in eh, romunsko. Rada bi vas tudi spomnila, da se ta seja prenaša preko spleta. In še informacija k eh, odločitvam koordinatorjev, vse je 25. aprila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 za glasovanje četrte točke, dostop do finančnih sredstev za manj in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v Uniji kapitalskih trgov. Gospod Morgano eh, ni danes z nami, eh, Ekon pa je pristojni odbor za to področje. O besedilo smo že razpravljali 26. aprila, je potekel rok za vložitev predlogov sprememb, dobili smo 48 amadmajev in šest kompromisnih eh, predlogov sprememb. Želi eh, pripravljali smenja besedo, ki ga ni tukaj, skratka ne, potem lahko kar glasujemo o tej točki. Tehát az első négyes módosító, amendment... Predlog spremembe številka 4 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 1 za proti vzdržani. Sprejeto. 13 za proti vzdržani. Sprejeto. Mislim, da je sprejeta. Lahko pa tudi preverimo. Oh, sorry, the vote is open. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 12, se upravičujem, je bil umaknjen. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sprijeto kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 31 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Glasujte torej. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 33 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del je s tem brez eh, predmeten, 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Amanma 37 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amanma 45 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremem besede 47 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeta. In še končno glasovanje, elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sedemnaj za, nišče proti, dva vzdržana, sprejeta glasova, torej je to mnenje sprijeto, čestitke poročevalcu. Hvala lepa, da ste sodelovali pri glasovanju. Nadaljevali pa bomo z našim dnevnim redom. Zdaj pa bom ponovno govorila v Mahu čarščini. Naslednja točka na dnevnem eh, redu je proračun za leto 2017, gre za mandat za trialog. Pripravljalec mnenja je Bogdan Andrzej Zdrojevski. Proračunski poslobek za leto 2017 eh, se je začel z pripravo mnenja proračunskih poslobek za podelitev mandata za trialog. Poročevalec je bil poročevalec tudi za proračun 2016. Jutri poteče rok za vložitev predlogov sprememb in sicer v povdne odbor za kulturo bo o tem glasoval 21. junija. Gospod Zdrojevski, beseda je vaša. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, chce. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, najprej bi se zahvalil vsem. Ko gre za proračun, smo dosegli dokaj širok sporozum, seveda. ne samo, da podpiramo drug druge, ampak motiviramo tudi amantmaje drug, drugega. Če teraz, teraz je ok? Zdaj slišite? Slišite? Thank you. Czy teraz, czy teraz słychać tłumaczenie? Tak? A, máte zdaj tolmačenje v jezik, kjer ga ni bilo? Ja, me slišite? Torej bom začel še enkrat. Še enkrat bi se prisrčno zahvalil vsem, vsem kolegicam in kolegom. Pri vsakem poročilu, ne samo pri poročilih o proračunu, se vsi strinjamo, hkrati pa podpiramo tudi predloge sprememb, kar bistveno lajša moje delo. Naj povdarim, da na letošnji proračun vpliva marsikaj in sicer begunska in imigranska kriza. pa tudi eh, vmesni pregled večletnega finančnega okvira, ko gre za kulturo in izobraževanje. Pogosto prihaja do sporov, vendar tokrat ni prišlo do tega, tako da se podpirajo pomembni programi, kot so Erasm. Pri še neopravljenih plačilih smo tudi priča napredku. Ko pa gre za moj eh, prispevek, moje mnenje, kaj je poročilo odbora za proračun, naj povem, da smo pri podpori kulturi dosegli podporo za predloge sprememb. Prav tako prihaja do podpore za program Erasmus+. Ne želimo si, da bi je prišlo do podhranjenosti pri financiranju tega eh, programa. Tretji del pa je kreativna Evropa in Evropa za državljane. Gre za spodbujanje sodelovanja na področju kulture. Povedati moram, da vsakič opozarjamo na to, da Junkerjev načrt oziroma Evropski sklad za strateške naložbe prav tako mora vključevati področje kulture. In še dve pomembni točki. Rad bi vas spomnim, da smo lansko leto prevzeli določene obveznosti pri proračunu, pri čemer moramo vključevati ohraniti pobudo za zaposlovanje mladih. Ko gre za načrtovanje in oceno porabe proračuna, komisija takšno oceno predstavila za en mesec, naš sekretarjat pa se je vsega na ravni koordinatorjev odločil, da da se moramo najprej izmenjati glede nadaljnih korakov, ampak eh, gospa predsedujoča bo jim nekaj več povedala. Koordinatorji bodo odločali o tem, kaj se bo dogajalo na naslednjem sestanku. kar želite še dodati k temu mnenju, bi vas prosil, da mi posredujete v naslednjih dneh. Povedati pa moram, da je tukaj, da tukaj vlada podpora tudi za predloge, ki prihajajo iz drugih odborov, tako da bodo naši predlogi v popolnosti sprejeti. Ko so nam sepa. Hvala lepa. Zdaj imamo še 30 minut eh, časa za razpravo. Najprej pročevalci v senci, potem pa še ostali kolegi. Prosim, da se prijavite, če želite besedo. Povračevalci v senci bodo imeli dve do tri minute na voljo, ostali člani pa minuto do dve. Nam se rad na šenkih ozasloni. Nišče ne želi besede na to temo med eh, poročevalci v senci. Gospod Maragaj, izvolite. Sí, gracias, uh, presidenta. Yo creo que tenemos. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Pri teh proračunskih zadevah Se mi zdi, da je situacija vedno ista. Vedno imamo zelo dobre namene, zelo korektno se o tem izražamo in v to vključujemo zelo veliko kulture, vendar pa je to zelo težko prenesti v praktične rezultate z vidika našega odbora za kulturo. In morda gre tu tudi za vprašanje, ki v veliki meri niti ne spada v okvir proračuna Evropske unije. In zato se sprašujemo, ali je res treba tudi z proračunskega vidika razmišljati o opredelitvi programov in upravljanju programov, ki jih na to izvajajo države članice. In v tem smislu bi se rad navezal na vprašanje, ugotovitve poročevalca, ki so pravilne in se lahko z njimi tudi strinjamo. Na tej osnovi bomo lahko delali ter pripravili kompromisne predloge in predloge sprememb in upam, da bomo prišli do take ravni dogovora, da bo to ustrezalo začetnemu namenu tega poročila. Eh, predloge sprememb bomo še bolj konkretno pripravili zastavili v prihodnje, tudi v drobnem tisku, ampak zdaj je samo glavne točke, najprej plačila in problem pri plačilih, ne le tistih, za katere je zadolžena Evropska unija, temveč tudi tistih, ki gredo v breme držav članic. E, vprašanje zadeva morebitne negativne učinke pri finančnem upravljanju e, sredstev iz teh skladov. Na to. Eh, program Erasmus Plus, ki je eden redkih, ki še podpira to eh, podobo in prestiž Evropske unije, bi pa ga bilo treba še okrepiti in eh, najti neke nove usmeritve tudi v upoštevanju proračunskih omejitev. Naprimer, postavka, ki je namenjena poklicni mobilnosti. Se nam zdi nekoliko nevrjetno, da v tem trenutku, ko imamo tako velika razhajanja in neravnovesje mm, pri eh, brezposelnosti med mladimi in pri opuščanju eh, šolanja v različnih državah članicah, ne vem, kako lahko s tako določitvijo postavke dosežemo na tem področju kakšne rezultate. Potem programi, ki so namenjeni manjšim projektom, in ki so namenjeni socialnemu vključevanju in socialni družbi, te je zelo težko izvajati znotraj programa Erasmus+. Eh, tudi ob ustreznem eh, usklajevanju z nacionalnimi uradniki, ki pa zaradi česar je situacija taka, da nimamo dovolj fleksibilnosti, da bi na pravilen način te programe izvajali. Tukaj bi potrebovali kar nekaj poenostavitev in spremembe v postopkih, zato da bi program Erasmus Plus lahko obravnavali hitreje in eh, bolj prožno, in eh, z več možnostmi za eh, upoštevanje proračunskih zahtev. Mislim, da moramo še naprej poudarjati, da nam naložbeni načrt EFSI dolguje, da je EFSI naš dolžnik in da bo treba ta sredstva, ki smo jih ali izgledali, izgubili ali ki nam jih dolguje, nekako nadomestiti. Pa kot so nam povedali tudi predstavniki programa Erasmus Plus in socialni agenti, pravijo, da se sredstva iz nekaterih proračunskih postavk ne uporabijo tako, kot so eh, predvidena, naprimer eh, tiste postavke, ki predvidevajo posojila. Morali bi torej zagotoviti večjo fleksibilnost, boljše upravljanje teh posojil, saj ni mogoče, da posojila, ki predstavljajo kar e, velik obseg znotraj Erasmus, plusa, na to e, niso uporabljena, zaradi tega, ker se e, program v tej postavki ne izvaja pravilno. Zdaj, morali bi ali zagotoviti, da se ta sredstva 100% uporabijo, ali pa bi morali imeti določene fleksibilne mehanizme znotraj programa, ki bi omogočili, da bi sredstva lahko prenašali iz postavke na postavke znotraj samega programa. No, še kaj drugega bi lahko navedel, še imamo točk. Um, ehm, naprimer, uh, eh, jamstvo za mlade, V zvezi s to točko bi imeli tudi še nekaj konkretnih predlogov in sicer predvsem v zvezi s tem, da bi Evropska unija morala prevzeti vajeti za ta program in bolj pogumno nastopiti pri njegovem izjavanju eh, in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod eh, Čuntis, eh, kot poročevalec Senci. Če ne, pa gos... pa... Šojdorova. Hvala lepa. Mislim, da to mnenje omenja vsa finančna orodja, ki jih imamo na voljo za programe, za katere se zauzema naš eh, odbor. V zadnjih dneh smo imeli možnost obiskati programe, Köln in ugotoviti, da je Erasmus Plus zelo koristen program, ki ga šole kot tudi nevladne organizacije zelo ocenijo. Zato bi morali eh, ta program podpreti kot tudi finančna sredstva za Erasmus Plus. Imamo tudi druge prioritete. programe za migrante in begunce ali socialno vključenost eh, mladih in tako naprej. Tako da mislim, da bi morali to mnenje podpreti. V letu 2017 eh, so postavljene druge prioritete, na vsak način pa bom to mnenje podprla. Hvala lepa. Želi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 ali pa želi mogoče poročevanje, če zaključiti to razpravo. Hvala lepa za eh, ta dva glasova, dodatna glasova za. Eh, naj se navežem na to, kar je povedal gospod <clears throat> Margal. Margal. Kako pomembno je, da, da ohranimo prožnost lahko pri eh, programih, ki so problematični. To bom poskušal nekako vključiti v svoj eh, je mnenje, to je pomembna pripomba. Kar zadeva proračun za naslednje leto, je predlog dober, saj gre za prevzem obveznosti, ki so realne. Predvideli smo več eh, sredstev za tiste programe, za katere se zauzemamo. Mogoče ne v takšni meri, kot bi si želeli, pa vendar je treba pogledati razmerja z eh, drugimi programi. Če si ogledamo ta razmerja, smo lahko dokaj zadovoljni, ne popolnoma zadovoljni, vendar dokaj zadovoljni. Pričemer je zelo pomembno voditi pomembno informacijsko politiko. Tukaj sem povdaril tudi vlogo programov kot je Euronet. Eh, plus in zato se vam tudi zahvaljujem za podporo mojim predlogom. Hvala lepa. S tem pa res zaključujemo s to točko. Se upravičujem, ker vam nisem takoj predala besede. Naslednja točka je e-demokracija v Evropski uniji, potencijalni izzivi. Pročevalka je Izabela Adinolfi. Vse večja kriza udeležbe državljano v demokratičnem življenju predstavlja motnjo v legitimnosti tako nacionalnih kot tudi Evropskega parlamenta. Globalizacija in ekonomska kriza zahteva izboljšanje odnosov med politiko in javnostjo. Prav tako je treba izboljšati postopke in transparentnost odločanja. Politične stranke morajo odigrati svojo vlogo, prav tako volilni sistem ter preprečevanje korupcije. Pri tem spodbujamo odprte platforme in digitalna orodja, ki ponujajo kreativne ustvarjalne rešitve, kar je še posebej pomembno za mlade generacije. Pristojni odbor je AFKO, ki bo predstavljen predstavil oziroma obravnaval svoje poročilo 30. junija, gospa Adinolfi, pa je pripravljavka mnenja za naš odbor. Naš odbor je pristojen za vprašanje državljanov. Preden predam besedo gospe Adinolfi, naj vas spomnim, da je rok za vložitev amadmaje torek 7. juni do 15. ure. Glasovanje v našem odboru za kulturo pa bo potekalo 14. julija. Gospa Adinolfi. Um, hvala za besedo. Sveda mi je v čast, da sem bila imenovana za poročevalko za to mnenje na predlog različnih koordinatorjev. Dejansko se mi zdi izredno pomembno, da naš odbor, odbor za kulturo, tudi pove svoje mnenje o tako pomembni temi. Še zlasti zato, da predstavimo svoje mnenje o tem poročilu. Predvsem, kar zadeva državljanstvo in to, kar je o tem zapisal odbor za ustavne zadeve. Nove tehnologije dejansko določajo in so že uh, pripravile, m, mm, povzročile zelo velike spremembe, tako pri učenju kot pri pridobivanju novih informacij. Zaradi teh novih tehnoloških sredstev se spreminjajo tudi načini, na katere so državljani vključeni v um, politično delovanje. Tudi koncept demokracije se je spremenil in tega se moramo zavedati še toliko bolj, ker smo uh, organ zakonodajalec. Namreč Kot vemo, so državljani najprej bili navajeni na to, da so pač vsakih pet let šli na volitve. Na to pa je prišlo do neke luknje. Zdaj pa imamo večjo udeležbo s, eh, tem, s to napravico, pametnim telefonom. Dejansko lahko naši državljani vsako minuto, vsak dan spremljajo naše življenje in delovanje znotraj institucij. In um, Zaradi tega je treba to um, vrsto participativne demokracije še okrepiti z raznimi inštrumenti, ki omogočajo neposredno udeležbo in pri tem je treba uporabiti tudi inštrumente, uh, ki jih daje na voljo nova tehnologija. Mi pa moramo razumeti, kako se ti inštrumenti uporabljajo in zagotoviti, da se bodo res uporabljali v prid demokraciji in da jih bodo lahko uporabljali tudi najšipkejši, ne samo določeni lobiji. Kot člani odbora za kulturo imamo po mojem mnenju nalogo, da ugotovimo, katere so morebitne nevarnosti in katere so prednosti, ki jih prinašajo te spremembe. Uh, In to sem želela izpostaviti v svojem predlogu mnenja. Tukaj mislim predvsem na nove modele učenja, ki jih lahko digitalni inštrumenti omogočajo in ki uh, jih je treba uporabiti za konkretno in kritično uh, učenje. Seveda je treba zagotoviti transparentno in eh, jasno uporabo teh novih inštrumentov ter eh, preprečiti vsakršno obliko zlorab. V to je treba uložiti še veliko naporov. Eh, tudi v digitalno udeležbo državljanov je treba pogledati pobliže, ker ta postaja vse bolj razširjena. Politični organi uporabljajo tudi razne platforme, ki omogočajo državljanom, da sodelujejo eh, pri našem delu in spremljajo zakonodajne pobude. V tem smislu je Evropski parlament gotovo korak dlje, saj je zagnal pilotni projekt, ki ga je po mojem mnenju treba še spodbuditi in ga začeti izvajati čim prej. Prepričana sem, da je čas že zrel za to in da je treba te projekte uporabiti tako, da se pri tem upoštevajo tudi in ocenjujejo morebitne nevarnosti in upoštevajo tudi pozitivni vidiki njihove uporabe. No, v naši analizi sta se izpostavila predvsem dva. Po eni vidika, ki jih je treba izpostaviti. Po eni strani je ta digitalni razkol in to, kar zadeva digitalno pismenost in tudi digitalno kulturo. In po drugi strani gre tukaj za vsebine, ki jih je treba konkretno obravnavati, če želimo priti do učinkovitih in hitrih rešitev. To pomeni, da moramo državljanom zagotoviti dostop do interneta in to vsem. Mislim, da bi to morala biti človekova temeljna pravica vključena v ustavo in Estonija, naprimer, ustraja na tem, da mora to biti ustavna pravica. Poleg tega morajo državljani imeti pravico do uh, hitro delujočega omrežja. Poleg tega pa primerno digitalno znanje. Uh, saj to lahko prispeva k premoščanju um, razlik na ekonomski ravni in omogoča tudi udeležbo ne nazadnje pri političnem življenju. Take projekte bi morala Evropska unija seveda podpirati in zagnati, pri tem pa upoštevati predvsem tiste skupine državljanov, ki so v podrejenem oziroma izkušnjem Eh, posebnem položaju, kot so tudi um, invalidne osebe in drugi. Um, v mnenju sem skušala izpostaviti glavne točke, sicer ne vseh teh podrobnosti, vsekakor pa so te točke zgolj izhodišča in prepričana sem, da bomo z izmenjavo mnenj uh, na naših sestankih lahko prišli do dobrega besedila, ki bo odražalo mnenje in stališča, pa tudi občutljivost, ki jo imamo za to temo znotraj odbora za kulturo. Vsaj za to si bom prizadevala. In ravno tako sem prepričana, da je bistvenega pomena to, da odbor za kulturo jasno ustraja na tem, da je dostop do tehnologij, državljanska pravica in na tem moramo ustrajati tudi v odboru za ustavne zadeve. Najlepša hvala. Zdaj imamo nekaj 30 minut časa za to eh, razpravo. Najprej bodo dobili besedo počevalci v senci, potem pa ostali kolegi. Gospod Ferhajn. Eh, govorim v imenu Amina Nazvera, poročevalca v Senci, eh, ker žal ne more biti tukaj, saj je na praznovanju 40. obletnice ELS-a v Luksemburgu. Tako da marsikoga danes ni in tudi drugi kolegi bodo morali eh, na seje drugih odborov, da jih nadomestijo. Gospod Zver, je večkrat povdaril potrebo eh, po zaustavitve demokratične participacije v Evropski uniji, čemur smo pričali v zadnjih dveh desetletjih. E-demokracija in eh, neposredna demokracija so orodja, ki lahko pritegnejo več ljudi k sodelovanju v demokratičnih procesih, predvsem eh, mlade, ter prispevamo k zmanjšanju demokratičnega deficita. Tukaj so seveda tudi skrite pasti v, direktni, eh, v neposrednji demokraciji v primerjavi s eh, predstavniško demokracijo. Ta demokracija ne more delovati, če ljudje niso dobro informirani in eh, so lahko podvrženi propagandi. Zato moramo izobraževati mlade, tako da bodo lahko informirano odločali in se vključevali v demokratične procese. Gospa Adinolfi je pripravila zelo strukturirano mnenje. Drugi, tretji in četrti vsak bi lahko, pa bi bil lahko boljši. Tukaj gre za potrebno denarje, za znanje. In če govorimo o kritičnem znanju, moramo povdariti pozitivno vrednost Evropske unije, kjer eh, gre za dostop do neodvisnih informacij bi ga morali nekoliko ta odstavek spremeniti. Morali bi napisati, da vsi viri, viri Evropske komisije ne dajo neodvisnih informacij. Mnenje je zelo pomembno. Ogromno informacije lahko najdemo na spletu in ljudi je treba ustrezno usposobiti, da razlikujejo med zanesljivimi in nezanesljivimi viri informacij. Gospodin Ulfi eh, povdarja tudi potrebo po izboljšanju dostopa do spleta za vse. E-demokracija je pomembna v tem evroskeptičnem vzdušju, ki trenutno vlada, kar lahko eh, pomeni večjo pripadnost Evropi in Evropski uniji. Vendar pa takšna demokracija ne bo delovala, če ljudje ne bodo informirani in podvrženi propagandi. Hvala lepa. Želi še kdo besedo o poročevalcu v senci? Gospa Ward. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalki za odlično upravljeno delo. Mislim, da gre za zelo dober osnutek mnenja. Strinjam se z zauzetostjo gospe Adolfini za to temo. Pozdravljam tudi eh, izpostavljanje vidika digitalne vključenosti vsak, vseživljenjskega učenja, medijske pismenosti, digitalne pismenosti. Tukaj ne gre samo za to, da se učimo o rodi, ampak da spremenimo kulturo, politično kulturo, tako da eh, posamezniki niso samo uporabniki digitalnega sveta, ampak aktivni državljani v medsebojno povezani skupnosti. E, sama živim na severozahodu Anglije, v Manchesteru, kjer imamo ene najboljših e, e, digitalnih povezav, zato je to zelo pomembno vprašanje v mojem volilnem okraju. Brez digitalne vključenosti ne moremo imeti e-demokracije, sploh vključitve ranljivih skupin državljanov. Zato se strinjam z vašim pristopom. V postopku vlaganja predlogov sprememb bi izpostavila eh, naprimer pojme naprimer, eh, pomen usposabljanja učiteljev, ki morda sami niso seznanjeni, dovolj seznanjeni s temi tehnologijami, so pa odgovorni za to, da generacije mladih eh, pripravijo na življenje v hitro spremenjajočem se svetu. Zato je zelo pomembno, da jih opremimo z ustreznimi spretnostmi in kreativnim sposobnostjo kreativnega razmišljanja. Moja sestra je učiteljica v osnovni šoli, poleg vsega, kar mora početi, so ji dejali, da mora postati tudi strokovnjakinja na področju eh, digitalnosti. Je zelo prizadevna učiteljica, zato se ji zdi to zelo pomembno. Zato je takšnim učiteljem treba omogočiti možnost, da se ustrezno usposobijo. IKT e predstavlja izziv tudi za kulturno raznolikost. Digitalna revolucija je lahko platforma za več načinov izražanja eh, in novo publiko, pri čemer pa moramo upoštevati vprašanje koncentracije velikih akterjev, ki so mogoče nevarnost eh, za raznolikost vsebin. Najti moramo sredstva za spodbujanje kulturne radovednosti, eh, tako da bodo iskali tudi zunaj meja tega, kar je najlažje dostopno. Prav tako bi vključila uh, vidik eh, spola in končno bi morali proučiti. Uh, kaj bi morali storiti, da vključimo posamezne kakovostne vire informacije, zato da bi omogočili večjo vključenost in povezanost ter informiranje. Vključenost, izobraževanje in etika so ključna vprašanja za me. Veselim se že sodelovanja s poročevalko oziroma pripravljalko mnen in poročevalcem Sinci. Gre za fascinantno temo in upam, da bomo blodno sodelovali. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Lujen, naslednji za gospoda Žambatskega. Hvala lepa, predsedujoča. EKR pozdravlja to mnenje, treba pa izpostaviti tudi, da EKR ne meni, da je neposredna demokracija edini odgovor za demokratični proces točke, ki jih je izpostavila gospa Verhoj in glede demokracije, eh, s tem se bolj manj strinjamo. Seveda ne moramo vedno imeti neposredne demokracije v obliki referendumov, vendar pa bi jih morali ohraniti za vprašanje eh, državne soverenosti in podobno, ne pa za vsakodnevno vprašanje. S tem bi namreč razvodeneli eh, pomen neposredne demokracije in to bi tudi eh, zmanjšalo vlogo v predstavniški demokraciji. Predstavniki ljudstva namreč morajo sprejemati odločitve, zato so izvoljeni. Tako da ne moremo vsega prepustiti neposrednji demokraciji. Kar zadeva vključitev to vrstnih eh, zadev v ostave, povedati moram, da imamo zdaj veliko sredstev na voljo v digitalnem svetu, zato potrebujemo digitalne sprednosti. E, to se nanaša na to, kar je povedala Julie. Ne gre torej samo za dostop do digitalnega sveta, ampak gre tudi za to, da imamo ustrezno izobrazbo, ki jo ljudem omogoča, da se v digitalnem svetu ustrezno odloča. Nekatere ni eh, poseben predmet v šoli, ampak je del vsakšnega predmeta in znanja, ki ga ljudje pridobivajo med izobraževanjem. Poročevalka omenja več oblik e-demokraciji, eh, e ki jo podpiramo, eh, prav gotovo pa bomo tudi sami podali svoj prispevek Gospod Marelar je naslednji. Um. Gospa Adinolfi je rekla, da je v čast, da je lahko pripravila to poročilo in sam ji to prav nekoliko zavidam. No, ampak dobro je, da je to pripravila ona in da je pripravila to mnenje tako, kot ga je. In edini problem, ki ga imamo tukaj, je, da spodbuja in uh, opozarja in poziva, kar se zdi, da v bistvu bolj nekaj dodaja, ne pa da skuša nekaj spremeniti. Sicer pa je osebinsko vse zelo pravilno in se vsem strinjam. Bi pa samo še nekaj dodal in upam, da se boste s tem strinjali. Tvegamo namreč, da bomo ostali na ravni instrumentalne eh, razprave in sicer o e-tools, pri čemer bomo pozabili na e-content. Dejstvo je namreč, da je v tem trenutku tveganje za neravnovesje med močjo inštrumentov, ki jih imamo eh, na področju digitalne tehnologije ter sporočilom, ki naj bi ga posredovali, Eh, vendarle velika možnost za eh, manipulacijo, izkrivljanje in tako naprej. Demokracija pa pomeni, da nekaj poznaš, razumeš in na tej podlagi odločaš. Na to je treba misliti tudi ob tej želji za posploše, posplošeno uporabo informacijske tehnologije. Je treba zagotoviti, da te tehnologije ustrezajo vsem trem glagolu, glagolom, torej poznati, razumeti in odločati. Tudi odločanje morajo omogočiti, sicer bomo šli v nasprotno smer ali ne. In zato bi se mi zdelo primerno, da bi morda sem dodali vsaj kakšen razmislek o tem, da bi morale evropske institucije proaktivno delovati ne samo zato, da omogočijo dostop našim državljanom do informacijskih tehnologij, temveč tudi tako, da smo res zgled za to proaktivno delovanje ob upoštevanju potreb in možnosti, naprimer, omogočiti paralelno razpravo med državljani o postopkih odločanja, ki potekajo v evropskih institucijah. Ne vem, naprimer proračunska razprava. O tem državljani ne razpravljajo paralelno z razpravami, ki potekajo v evropskih institucijah, pa bi lahko ali ne, ali pa razprava o begunski krizi, ki je koncept, o katerem tudi ne moremo tu notor odločati. Ampak na ta način bi lahko omogočili, da bi to informacijsko tehnologijo uporabili kot inštrument, da bi se res posredovali podatki, mnenja, um, navedbe v širšem smislu. In mislim, da je to tudi naša odgovornost, da to omogočimo. In v tem smislu upam, da bomo lahko še izboljšali to mnenje in pri tem sodelovali mogoče bi bilo tudi dobro spomniti, da lahko tudi znotraj našega odbora glasujemo eh, eh, elektronsko. Ne vem, če to spada v okvir tega, kaj bi moral odbor za kulturo o tem povedati, ampak tudi to je ena oblika eh, uporabe novih tehnologij. Grazie. Beh, intanto vorrei fare i complimenti. Hvala lepa. Tudi jaz bi želel čestitati Izabeli Adinolfi za odlično upravljeno delo in pripravo tako uravnoteženega in poglobljenega mnenja. Zadovoljen sem, da se s tem ukvarja nekdo, ki spada v gibanje pet zvest, v katerega ne spadam tudi sam, ampak ker je to eh, politična sila, ki je te nove oblike komunikacije na najboljši možni način uporabila v svoje politične namene. No, cenim to, da se v mnenju poudarjajo socialna vprašanja, ki se skrivajo za izključenostjo iz demokratičnih procesov. Ta manjša politična udeležba v zadnjem desetletju je šla namreč v korak z izključevanjem vse večjih delov družbe iz družbe same. Socialne in ekonomske razlike so se povečale znotraj držav članic in med državami članicami in ne razumemo prav dobro, kako In zakaj naj bi nekdo, ki se počuti izključenega iz tega družbenega življenja, eh, bolj aktivno sodelovati v demokratičnih procesih? No, z tega vidika naša unija ni delovala. Začela se je ravno z namenom, da bi zagotovila enakost med državljani. Torej, eden glavnih virov je dostop in možnost dostopa do novih medijev in novih eh, inštrumentov za komunikacijo. Zato je te programe treba spodbujati. Ravno tako je pomembno razumeti, do česa ponujamo dostop. Namreč, če ima ta nov komunikacijski model kakšno napako, pogledajte, sam sem bil celo življenje novinar, je to ta iluzija o tem, da je pridobivanje informacij enostavno. Splet nam daje to iluzijo. V resnici je zelo težko pridobiti primerne informacije in tudi informirati. Strinjam se tudi s kolegico, ki je rekla, da je treba opiskanju določenega sistema omogočati in spodbujati vire neodvisnih in kakovostnih informacij. Namreč pri tej veliki revoluciji komunikacijskih instrumentov je kakovostni in neodvi, kakovostno in neodvisno novinarstvo v nevarnosti, da bodo z njim pometle velike koncentracije, ki pa odgovarjajo drugim interesom. Tako da mogoče bi k temu mnenju sam dodal samo ta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 In ob tej razpravi moram reči, da vam lahko čestitam in upam, da boste še naprej ustrajali na nekaterih izrazih iz tega besedila, ki pa so jih kritizirali nekateri kolegi. Naj razložim. V tretji točki kjer piše, da je za evropske državljane pomembno, da imajo jasen koncept in jasno poznavanje zgodovine in delovanja Evropske unije in tako naprej. O tem smo že razpravljali. Poznamo različne pojave znotraj Evropske unije in sprašujemo se, Ali je do tega prišlo zaradi dobrega ali slabega načina informiranja? Moramo tudi povedati, da nobena informacija ni slaba, ampak eh, hkrati vidimo, kako se mnogi izražajo Eh, proti Evropski uniji, proti institucijam, proti vsemu, kar se tu dogaja. In zato se povsem strinjam s tem, kar poudarja poročevalka. Dragi kolegi, po mojem mnenju je demokracija res nekaj, kar sloni na informiranih državljanih. In kot pravi naša poročevalka, lahko digitalna tehnologija in inštrumenti, ki jih ponuja, v nekaterih okoliščinah posredujejo informacije, ki niso resnične. Morda ponujajo določene podatke, številke, imena in tako naprej, vendar pa to ni prava informacija v filozofskem smislu te besede. Vedeti moramo, kakšen pomen nosi s seboj informacija. In poleg tega, informirani državljan mora biti aktiven državljan. Zato te digitalne oblike kličejo vse bolj po vse bolj neposrednji demokraciji. To pa seveda pri naših državljanih zbuja nove apetite, kar smo videli še zlasti v zadnjih letih. Po sprejetju Lizbonske pogodbe v tem obdobju je Evropska unija začela mm, posredovati negativna sporočila o referendumih, naprimer, in eh, glede njenega vpliva na politike v posameznih državah članicah, lahko rečemo, da že govorimo o nekaterih demokratičnih elementih. Zato mi upamo, da ta tehnologija lahko kaj prispeva k demokraciji, ne samo v smislu postopka, ampak tudi v sebinskem smislu, k podobi demokracije. V Evropi nimamo problema samo s tem, da se postopkov ne upošteva in da mi, izvoljeni predstavniki, pogosto nimamo možnosti za odločanje. Ne, ne gre za to, gre za vsebino tega, o čemer lahko odločamo mi tukaj in o čemer lahko odločajo državljani. In zadnja nedavna izkušnja v Grčiji kaže, da je v bistvu vse avtomatizirano. Vklopljen je avtomatski pilot, razpravljeni, možnosti ni, in tako naprej. In še drug vidik, odločitve sprejemajo or neinstitucionalni organi in zato si je treba pogledati, kaj se sploh odloča znotraj evrske skupine, o čem odloča Dajzenbum. Uh, eh, In kaj se sploh tukaj dogaja? Vsi samo čakamo neko novo sporočilo, nov tweet eh, gospoda Dyson Bluma, ki v njem pravi, da se je srečal naprimer z ministrom Šojblom. In torej, kako naj se torej informira primerno državljana? Lahko bi razpravljali tudi o tem, na kakšen način se plasirajo informacije v propagandne namene. Vsekakor ta zadeva je zelo zanimiva in bomo to spremljali zelo odblizu še vnaprej. Vsekakor je to gotovo primeren vzvod za poudarjanje naših demokratičnih vrednot. Ne, valaki hozzászólni. Ha nem, akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Bi želel še kdo besedo v zvezi s to točko? Eh, če ni drugih govornikov, pa spet poročevalka. Hvala lepa. Ja, gotovo bo možno še dodatno osvetliti vse točke, ki ste jih izpostavili in ki so zelo zanimive. Morda bi jih izpostavila tri ki so po mojem mnenju najpomembnejše. Najprej prva točka, ki je bolj tehnične narave. Sama nisem nikoli rekla, da bo predstavniško demokracijo zamenjala neposredna demokracija. V smislu, da tukaj govorimo o problematiki elektronske, digitalne demokracije. In zato ne smemo nikoli pozabiti, da poleg predstavniške in neposredne demokracije obstajajo tudi nova tehnološka sredstva, ki nam omogočajo to elektronsko obliko demokracije in o tem govorimo v tem mnenju. Ampak, kar zadeva predstavniško demokracijo, sem mnenja, da ta obstaja, obstaja že od zmeraj in nikakor nočem reči, da jo bo neposredna demokracija zamenjala. Samo zato gre, da imamo na voljo nova elektronska sredstva, ki omogočajo večjo udeležbo državljanov pri sprijemanju odločitev znotraj institucij. Kar pa zadeva tveganja, sem tudi sama prepričana, da obstajajo. In zato je pomembno, da se začne izvajati določene pilotne projekte, kakršnega naprimer izvajamo tudi znotraj Evropskega parlamenta in to čim prej, zato da približamo eh, to obliko delovanja evropskim državljanom. In na ta način uravnotežimo tveganja na eni strani s prednostmi na, drugimi, na drugi in zagotovimo učinkovito sredstvo, ki bo na voljo tudi čim prej. Potem tretjič, seveda že od rimskih cesarjev naprej poznamo tudi pojav manipulacije, tega si gotovo nismo izmislili mi. In gotovo je to tudi eden možnih neželenih učinkov vsega tega. Pa še zadnja točka, glede pouka v šolah in vzgoje k kritični misli za naše državljane. Zdaj naj povem, da že dve leti uh, sodelujemo v tem odboru in res je, da odbor za kulturo nima specifičnih pristojnosti na področju izobraževanja v državah članicah, vendar pa vseeno. Uh, vsakič znova poudarjam, da kultura in politika ne zadeva samo pristojnosti mm, pri ugotavljanju kompetenc za vstop na trg dela. Ne. Gre za to, da moramo novim študentom, novim generacijam dati možnost, da razvijajo kritično misel, da bodo imeli na voljo kulturne inštrumente, na podlagi katerih bodo lahko sprejemali odločitve, ki se jih bodo, ki jih zavedali in pri katerih ne bodo uh, eh, žrte v manipulaciji. Zato bi morali skušati delati tudi s šolami, zato da bi te razvijale programe in ponujale informacije tudi o uh, Erasmusu, naprimer, eh, ter o eh, možnostih za dostop do informacij in tako naprej, in ne le zgolj nekih tehničnih veščin. Tako, eh, pričakujem seveda vaše predloge in s poročevalci v senci se bomo še sestali in pripravili naslednjo verzijo poročila. Hvala lepa. Torej, rok za uložitev predlogov sprememb je 7. juni. Uh, tako, zdaj pa k naslednji točki in sicer ulaganje v delovna mesta in rast, za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Poročevalec je Nikolaus Huntis. In še enkrat uložitev predlogov sprememb, rok je 7. juni ob 11. in glasovanje v odboru bo 16. Eh, eh, junija. Hvala lepa. Torej, zahvaljujem se najprej vsem za vaše zaupanje, za to, da ste mi dali to poročilo. torej to poročilo naložbe v delovna mesta in uh, rast, to je samo en del tega naslova, drugi del pa to malce omeji. Torej gre za to, kakšen je vpliv strukturnih skladov na uh, vse to. Torej to je mnenje in ne poročilo, kajti nimamo veliko časa. Videli bomo, da imamo tu nekaj točk, ki jih je treba vzeti kot izhodišče. Se pravi, to je samo začetek, to ni konec in to tudi ne vključuje vseh predlogov, ki bi jih imel na to temo. Ampak glede na to, da so pač določene omejitve, sem se omejil na to, kar sem se lahko. Torej, to je ena izmed najpomembnejših tematik danes in odbor bi resnično moral pripraviti eh, izčrpno poročilo na to temo. Torej, prva točka je, da imamo povezavo med enakim dostopom do izobraževanja in kohezijsko politiko. Torej, na ta način eh, lahko eh, zagotovimo ustrezno gospodarsko, socialno kohezijo, odpravimo eh, gospodarske razlike in tako dalje. Torej, naj omenim tudi politično kohezijo. Kohezijska politika je nekaj, kar sega začetek Evropske unije. In Tu se sprašujemo, kaj lahko storimo v okviru strukturnih skladov. Torej gledamo, eh, kakšna je uloga strukturnih in naložbenih eh, skladov. Kajti ti so najpomembnejše urode za promocijo kohezijske politike. Po drugi strani pa je to lahko tudi edini vir dohodka za te politike zaradi recesije, finančne krize in pa varčevalnih ukrepov in pa tudi zaradi finančnih eh, omejitev je tudi proračun omejen, torej finančna sredstva za obravnavo vseh teh vprašanj so vedno bolj omejena. Sredstva iz teh skladov so sedaj morda vsega, edini vir financiranja za te vrste programov, torej edini vir sredstev za eh, vprašanja mladih, zmanjševanja obsega brezposobnosti in tako dalje. Torej, naložbeni in pa strukturni skladi so sedaj praktično edini vir za financiranje programov, za ustvarjanje novih delovnih mest in za spodbujanje razvoja in kohezije. Torej, tu je treba upeljati dve omejitvi. Prvič, to je bilo že omenjeno in sicer v okviru prejšnjega mnenja večletni finančni okvir, je sedaj omejen, torej manj denarja imamo na voljo v primerjavi s prejšnjimi programi. Torej, to je prva omejitev. Druga omejitev, ki pa je morda nismo dovolj preučili, pa je naslednja. Proračun, ki je predviden za strukturne in naložbene sklade, je tudi podrejen makroekonomskim programom, kar pomeni, da imamo eh, manj denarja za izvajanje vseh teh eh, programov. Prav tako pa imamo tudi omejitve pri dostopu do teh eh, sredstev. Torej, moramo resnično izpostaviti dejstvo, da je to edini vir financiranja. Torej, ti, ta sredstva so sedaj vedno bolj omejena in še bodo v prihodnosti. Torej, to so za nas največji izzivi. Prav tako pa se tudi povsem strinjamo, da je treba obravnavati dejstvo, da smo soočeni z velikimi težavami pri naši mladini. Mislim, da se tega vsi zavedamo. Vemo, da brezposobnost mladih v, nek v nekaterih državah predstavlja več kot 40 odstotkov in nobenega trenda navzdolj ne opažamo. In to bi morali reševati v okviru večletnega finančnega načrta. To je bilo obljubljeno, vendar obljub se nismo držali. Torej, treba bi bilo graditi na tem, zato da lahko prilagodimo ta program in eh, spodbudimo njegovo izvajanje, kajti zaenkrat eh, je sredstvo tako malo, da praktično ne delajo nobene razlike. In na to še predzadna točka. Torej, ti programi za izobraževanje in pa um, usposabljanje, torej to mora, ti morajo vključevati tudi strukturne spremembe v evropski družbi, naprimer priseljevanje, begonska kriza, torej vse to mora biti vključeno torej vsi ti novi izzivi morajo biti vključeni, torej ta zamisel, integracije, pomoči eh, beguncem in tako dalje. In ne nazadnje, to je točka, ki je relevantna za birokratski vidik, torej potrebujemo sinergijo med programi, ki sledijo istim ciljem. To je vse, veselim se vaših eh, komentarjev in vprašanj predlogom sprememb. Upam, da bomo na koncu imeli uh, izčrpen in pa zanimiv tekst. Hvala lepa. Sedaj lahko postavite vprašanje. Torej najprej bom dala besedo poročevalcu v senci in na to vsem drugim poslancem, ki bi želeli besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, hvala poročevalcu za delo na tem mnenju. Torej, eh, to me zanima tako kot v ulogi eh, torej, um, poročevalca v senci, kot tudi predstavnika EKR za regionalno, regionalni razvoj. Torej, mi pozdravljamo boljšo izrabo teh um, skladov za uh, rast, uh, za spodbojanje rasti in za ustvarjanje novih delovnih mest. Torej vse to pozdravljam. Ampak uh, to sporočilo je bilo objavljeno pred petimi meseci, kar pomeni, da uh, itak uh, že imamo zamudo in to uh, je tudi problem. Torej, kar se tiče predloga poročevalca, se EKR strinja s, s tem, kako pomembno je, da imamo dostop do izobraževanja in usposabljanja in da ustvarjamo sinergije za večjo učinkovitost eh, teh eh, skladov. Istočasno pa bi opozorili eh, pred temi pozivi za financiranje takšnih dejavnosti, kot je naprimer pobuda za mlade, istočasno v istem odstavku se pa zahteva revizija. Ja, seveda potrebujemo eh, proučitev vseh teh eh, programov, ampak ne moremo pa istočasno zahtevati, da se ti programi nadaljujejo in pa zahtevati, da se ugotovi, če so sploh potrebni oziroma kako se izvajajo. Torej, glavni namen teh eh, skladov je bil uh, drugot. Eh, sedaj, če se bo te sklade uporabljajo za begunce, potem je treba spoštovati eh, pragove, ki so predvideni. Torej, ne smemo eh, sedaj mešati potreb beguncev s potrebami gospodarskih priseljencev. Torej, komisija je uh, Eh, jasno povedala, da želi pravčiti spremembe za operativne programe 2014-2020, če bo to zadevna država zahtevala. Torej, to je pomembno, če zadevna država to zahteva. Torej, pomembno je, da ne izgubimo iz predoči tudi tega dolgorotnega vidika eh, iz skladov, kaj ti to je vidik, ki ga je treba upoštevati. Torej, EKR eh, e si je zelo prizadeval za to, da bi eh, znižali torej, pragove eh, proračuna za MFF za 2013-2017. In mi smo proti temu splošnemu stališču, da potrebujemo več denarja za uh, soočanje z izzivi, sam bi bil bolj uh, naklonjen temu, da bi se obstoječa sredstva bolj učinkovito uporabljala. Hvala. Še kdo od uh, poročevalcev v senci želi besedo? Ste poročevalec v senci? Ne. Torej, v tem primeru dajem najprej besedo. Torej, predlagal bom. Uh, predlog, eh, osnutek poročila eh, v imenu kolega, ki ga ni. Dobar dan vsem. Kot sem povedal, bom predstavil poročilo v imenu gospoda Dragiča, ki ga ni tu. Torej, kot um, letni pregled uh, rasti za 2016 kaže, je prišlo do eh, majhne rasti v letu 2015, ampak eh, še vedno so eh, reforme in njihovi učinki zelo neenakomerno razporejeni po Evropi. Zato bom izpostavil nekaj argumentov. Torej, imamo precejšnje razlike med državami članicami in eh, te se v nekaterih primerjih eh, celo povečujejo. Na to imamo dolgotrajno brezposobnost, zlasti brezposobnost mladih, ki je eh, zelo visoka in raven izobrazbe ni ustrezna. Prav tako se soočamo torej z begonsko krizo, kar predstavlja precejšno grožno za radikalizacijo, kar je spet grožne za naše družbe. Torej, potrebujemo solidarnost eh, in eh, gospodarsko, socialno eh, kohezijo, kar je ključnega pomena za evropsko strategijo, kaj ti sicer ne bomo uspeli uresničiti te strategije. Evropski investicijski skladi in strukturni skladi so ključnega pomena za kohezijsko politiko in ti tudi um, predstavljajo dodatna sredstva EFSI-ju. Evropski strukturni uh, skladi uh, se sedaj uh, lahko bolj učinkovito izrabljajo zaradi poenostavljenih pravil, to je potrebno, ampak nekatere države članice imajo še vedno težave pri izkoriščanju priložnosti, ki so na voljo in potrebujejo uh, več uh, nasvetov. Zlasti se moramo osredotočiti na evropski um, strukturni sklad, kajti ta ima največji učinek na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Torej, eh, naj si bodo to mladi, stari eh, ali posebej eh, ranljivi ali ne, kakorkoli že je izobraževanje, boljše izobraževanje ključnega pomena in to je treba v celoti izkoristiti. Zlasti je treba sredstva izkoristiti za vse uh, Eh, izobraževalne programe, programne usposabljanja in izboljšanje tega eh, je zlasti pomembno. Na osnovi študije iz leta 2015 lahko ugotovimo, da je vključevanje, eh, relevantnost in kakovost evropskih izobraževalnih sistemov neustrezna, se pravi, to je treba izboljšati. Eh, odločba eh, sveta iz 24. februarja 2016, eh, ki govori o promociji socialne vključenosti skozi izobraževanje, izpostavlja nujno potrebo po naložbah v izobraževanje, kajti to od vsega najbolj lahko zagotovi boljše delovanje trga in pa kohezijo v družbi poročevalec eh, prav tako tudi izpostavlja eh, socialne in gospodarske grožne, ki izhajajo iz dejstva, da države članice neustrezno investirajo v izobraževalne sisteme. Izobraževanje je, eh, ima zelo velik potencial za dolgoročno rast, socialno vključenost in zato je treba spodbujati države članice, da bolje izkoriščajo priložnosti, ki jih predstavljajo uh, Eh, ti eh, skladi, tudi v povezavi z drugimi skladi in eh, programi, naprimer EFSI in Erasmus. Gospod Dragiči bi prav tako želel izpostaviti naslednje. Tudi, če kultura ni tematska prednost v političnem okviru 2014-2012, pa še vedno kulturne politike predstavljajo večplastno vlogo. Se upravičuje govorec. Moramo imeti vizijo, ki je Eh, kulturo povezuje tudi s turizmom in drugimi sektori, eh, zato da eh, lahko zagotovimo mm, rast več znanja in socialne kohezije, istočasno pa tudi spodbujamo regionalne, lokalne in nacionalne ravni za to, da si prizadevajo za integrirane sektorje in pa uh, tehnologije razvoja. Torej, gospod Dragiči si prizadeva tudi za to, da se ustrezno odzovemo na eh, izzive, ki so pred nami in zato potrebujemo ustrezna finančna sredstva, torej poleg evropskih strukturnih in investicijskih skladov, zlasti evropski socialni sklad. Eh, so možnosti, ki jih države članice lahko izkoristijo. Prav tako lahko izkoristijo tudi mm, evropsko pomoč za najbolj ranljive in pa tudi sklad za integracijo eh, prosilcev za azil. Gospod Dragiči bi želel izpostaviti še eno točko, ki jo lahko eh, še naprej razvijajo in eh, veseli se tudi sodelovanja z drugimi poročevalci. Hvala lepa, gospa, izvolite. Eh, K dvema točkama bi nekaj rada povedala. Kjer moramo biti po mojem previdni je, da ne moremo samo zahtevati več denarja, zato da naredimo več, ampak moramo tudi ustrezno porabiti denar, ki je na voljo. Zato se moramo sredotočiti na na kakovost eh, izbire projektov. Treba pogledati projekte, ki so bili že izvedeni in ugotoviti moram, ali so to projekti, ki so bili ustrezno izvedeni in se vprašati, ali je treba spremeniti strukturo natečajev. Ne smemo se spraševati samo o potem eh, v katere programe vložiti še več denarja, ampak tudi kako izbor teh programov eh, dobro organizirati in ugotoviti, ali so ti programi dostopni za mala in srednja podjetja. Podjetja, ki potem ustvarjajo delovna mesta, kako so bili izvedeni programi, so eh, bili izvedeni v tistih državah, ki imajo dejansko probleme ali pa še vedno primanjkuje projektov, če projekti niso dovolj dobro razdeljeni, potem s tem samo zapravljamo denar. In eh, na to bi se morali sredotočiti v našem mnenju. Tako da moramo upoštevati, v kolikšni meri je upoštevano področje, za katerega smo pristojni znotraj tovrstnih programov. Zato je treba videti, kako je ali bi lahko dali več povdarka na, na področju spodbujanja zaposlovanja mladih. To je vprašanje investiranja v izobraževanje in tudi investiranje v različne programe ter spremljanje njihove povez, njihovih povezav. Programe, če ne delujejo, lahko okrepimo ali pa jih povežemo med, med seboj. Tako da bi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 zelo pomembnih vprašanjih. Pričemer imam mm, problem z razumevanjem utemeljitve eh, tega mnenja. Tukaj mešamo različne programe. Zavedati se moramo, da Evropski strukturni sklad in Evropska kohezijska politika nekaj eh, ki črpa eh, sredstva iz različnih virov. Danes smo slišali, da kohezijska da kohezijska politika praktično edini vir sredstev za financiranje tovrstnih eh, programov, eh, kar pa ne drži. Vlade držav članic tukaj igrajo pomembno vlogo. Zdaj je tako, da se programi finančno opremijo v državah članicah in potem je treba določene naloge izvesti z tem denarjem. Evropska komisija zadeve razdeli v svežnje, kar pa je ponovno odvisno od vlad. In potem imamo različne situacije. Naprimer, ena je, da Evropska komisija ne potrjuje pričako, vsakega pričakovanja držav članic. Ne gre pa, da bi bilo v nacionalnih paketih nekaj, kar si vlade ne želijo. Po drugi strani pa moramo izhajati iz krize. Trenutno smo v zelo čudni situaciji. Opravka imamo z vladami držav članic, ki leta in leta niso prijavljali nobenih eh, projektov. ki naj bi izpolnjevali naloge, o katerih govorimo v tem mnenju. Zato moramo strezno formulirati pričakovanja, tako da bomo našli neke skupne imenovalce. Še en element. Kultura, edukacija, program Horizont. Kultura in izobraževanje. V programu Obzori 2020 prihaja v Junkerjev načrt. Kar pomeni, da moramo pri vsem upoštevati tudi interese držav članic na področju izobraževanja in kulture. Po drugi strani pa nimamo nobene ocene, učinkovitosti izvede programov, kar je Sabina že povedala. Prav tako pa ne vemo, kako to, ti programi vplivajo na trg dela. V zadnji finančni perspektivi smo okoli 10 milijonov evrov porabili na različnih področjih kulture. Od teh 10 milijard je bilo vloženega truda za recimo zaposlitev tisoč oseb. V določenih programih je bilo zaposlenih bistveno manj ljudi. Tako da si je treba vsako investicijo pogledati posebej. Pri investicijah eh, večjih od 50 milijonov evrov bi bilo dobro preverjati učinkovitost. Vedno se osredotočamo na posamezne skupine ljudi, ki jim želimo pomagati. In še nekaj. V enem od drugih odborov, ne v našem odboru trenutno, govorijo o T-tipu. Evropa se torej odpira ZDA in na ZDA se odpira Evropi. Na določene panoge bodo nekaj pridobile s tem odpiranjem, druge ne. Kultura je sicer izuzeta iz eh, tepa, pa vendar bo ta sporazum, če bo sprejet, vplival na področje kulture. Zato bi že zdaj morali razmisliti o tem, kako zaščititi kulturo in izobraževanje. Tukaj gre za občutljiva področja ki jih moramo ustrezno zaščititi. To, kar prihaja iz ZDA, bi lahko naprimer tudi ogrožalo delovna mesta v Evropski uniji na področju kulture, umetnosti. Želimo si sicer kulturne raznolikosti, zato potrebujemo sklad, ki bo zaščitil naše interese. Tukaj si ne želimo nekaj sistema, ki bi bil neugoden za Evropsko unijo. In še nekaj, radi bi nekako upeljali različne kategorije, to je storil avtor eh, mnenja. V mnogih državah je tako, da vlade želijo financirati vse, takšne projekte, pri katerih se sredstva porabljajo na nacionalni ravni. Redko pa se financirajo projekti, ki se izvajajo na lokalni ravni. Zato bi morali upozoriti tudi na to, da so najbolj učinkoviti programi tam, kjer imamo visoko raven preverjene kakovosti, gospa Trubil. Hvala lepa, nekaj eh, bi povedala k zadnji točki, k T-tipu. To, kar smo se odločili v Evropskem parlamentu, ko gre za omejitve glede vsega, medijev, audiovizualnih eh, virov in kulture, potem se ta nevarnost ne bo postavila, če se bo komisija seveda tega držala. Zato si moramo prizadevati, da bo komisija svoje pogajalske mandate izpolnila tako, kot smo ga potrdili. Seveda pa eh, tukaj obstaja določena nevarnost. Dovolj zgodaj smo oblikovali svoje eh, zahteve, zato bi nas morali upoštevati. Kar pa zadeva ta predlog, ki ga je pred nami, je treba izpostaviti, da so strukturni investicijski skladi nekaj, kar mora biti bolj znano tudi pri izobraževalnih ustanovah. Imamo različne programe spodbujanja, vendar pa eh, naslovniki, opravičenci ne komunicirajo med seboj in tukaj bomo to morali narediti. V peti točki tudi zelo vsega, Eh, dobro piše, da je koordinacija med eh, strukturnimi in drugimi skladi ni tako dobra, kot bi morala biti. Zato bi morali na to tudi vplivati in skrbeti za to, da se izobraževalne institucije med sebojno povežajo, tako da bodo vse vedele, da se izobraževalne institucije med sebojno povežajo, Eh, kakšni drugi programi podpore še obstajajo in s tem lahko ustvarjajo potem sinergijske učinke. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Vitorno Gera v imenu komisije, imate besedo. Um, Hvala lepa. Ne bom veliko dodajal k tej razpravi. Zelo zanimiva je bila ta razprava za nas eh, in eh, rad bi se navezal na zadnjo točko, torej mi si prizadevamo za boljšo koordinacijo med evropskimi skladi, to je zelo pomembno. Pomembno je tudi, da izpostavimo vlogo lokalnih in regionalnih eh, organov pri usmerjanju teh skladov torej eh, pri eh, pobudi za brezposobnost mladih, eh, torej tu imamo veliko dejavnosti, ampak še vedno je težko ustvarjati delovna mesta za mlade, čeprav smo uspeli precej ljudem omogočiti, da so našli prvo delovno mesto in to je povezano tudi s kulturnimi dejavnostmi. Veliko dejavnosti in pa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 poročevalcu. Hvala lepa, hvala vsem kolegom, ki so se oglesili. Pogosto so ljudje zelo dobro pripravljeni in eh, to mi močno laska, kajti to besedilo naj bi bila samo osnova za to razpravo in sedaj lahko oblikujemo predloge sprememb bomo videli, če bomo lahko pripravili dobro besedilo. Rad pa bi se oglasil na nekaj točk, torej na načelni ravni. Na osnovi razprav, ki smo jih imeli, razbiram, da imamo dve dilemi. Torej prvič, ali potrebujemo več denarja za to področje ali moramo bolje uporabljati sredstva, ki jih imamo na voljo. Predpostavljam, da bodo ljudje rekli, oboje potrebujemo ampak ne moremo pa govoriti samo o tem, da bomo bolje izkoriščali sredstva, ki jih imamo, kajti zelo malo možnosti imamo glede na obseg sredstev, ki je na voljo. Na to druga dilema pa je ta, kako ocenimo učinkovitost teh programov, kako ocenimo rezultate. Če se odločimo, da bodo ti programi in torej še enkrat moram povdariti, torej izobraževanje in usposabljanje sta tu ključnega pomena. Torej, če želimo, da ti programi vodimo v nova delovna mesta, moramo vedeti, zakaj tu gre. Ali govorimo o polni zaposlitvi eh, z zavarovanjem in tako dalje, ali govorimo o bolj prožnih oblikah zaposlitve. Torej, Ta delovna mesta se sicer pojavijo v statistiki, ampak to niso dostojne, eh, dostojna delovna mesta. Na to, kar se tiče TTIP-a. Na predzadnjem sestanku odbora smo o tem govorili in eh, popravite me, če se motim, ampak nekdo je predlagal, da potrebujemo poročilo o učinku TTIP-a na to področje. In rečeno je bilo, da so bili audio, audiovizualni mediji izuzeti iz področja uporabe tega sporazuma. Zanima me, če kdo kaj več ve o tem, ali to drži. Upam, da bomo zabeležili predsejšen napredek pri oceni negativnih učinkov TTIP-a za uh, evropske državljane. Upam, da se na ta način lahko izognemo negativnim učinkom na naše področje. Kakorkoli že, moramo, moramo jasno opozoriti na to, kaj se bo zgodilo evropskim državljanom na osnovi tega čezatlantskega sporazume. To je vse. Veselim se vaših pisnih pripomb, predlogov in mislim, da bo to mnenje, ki bo dobro, kajti veliko interesa je poželo. Hvala lepa za zelo dober povzetek in za to razpravo. Predloge s premembe lahko vložite do 7. julija. In s tem prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda za danes. Eh, in sicer gre za približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in eh, storitev. Gospa Kama Evert je pripravljavka mnenja. Ne bi želela imati besedo. Naj samo povem, da je to mnenje zelo tesno povezano z vsega, direktivo, ki jo je prejšnji teden predložila komisija in sicer gre za direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah, zato bi pripravljala mnenja želela to mnenje hitro sprejeti in je predlagala, da bi bil rok za vložitev predlogov sprejem 1. juni ob 12. Dobili smo že eh, povratne informacije, nekateri ste ugovarjali tako kratkemu roku za vložitev predlogov sprememb, eh, tako da prosim kolegice in kolege, da glede tega povejo svoje mnenje. Zdaj pa gospa Kamarirat. Hvala lepa, kar zadeva same roke, bom o tem nekaj več povedala na koncu. Najprej bi se osredotočila na vsega, vsebino te zakonodaje o dostopnosti, ki temelji na konvenciji o zajedno pravicah in validov o dostopnosti, audiovizualne medijske storitve in e-box so vključene v to dostopnost. Obe storitvi, tako audiovizualne medijske storitve, kot tudi e-box, sem črtala iz te ureditve in to prilagodile sistematiki, ki sledi direktiva. Zato predlagam medijsko izjemo in e-knjig in določitve, ki se nanašajo samo na sprejemnike ali čitalnike, ostajajo v mojem mnenju nedotaknjene. Menim namreč, da moramo raziskovati med vsebino in možnostjo branja ali dostopa do teh vsebin. Zato sem kar zadeva sprejemnike eh, ohranila dikcijo, ki jo uporablja Evropska komisija. Mm, predloge podajam iz eh, določenih eh, razlogov, saj si želim bolj prožno ureditev v direktivi, kar zadeva audiovizualne medijske storitve, bi morali te storitve vključiti v direktivo in tudi dostop eh, do teh storitev. To je torej zelo dobra priložnost da podamo močnejše sporočilo in bolje zadeve uredimo tudi na področju dostopnosti do audiovizualnih medijskih storitev. Vprašanje, kako najbolje zagotoviti medijski pluralizem, kulturno raznolikost? Kako to področje oblikovati koherentno v povezavi z omogočanjem dostopnosti. To je nekaj, kar lahko uredimo v sami direktivi. Do sedanji člene 7 eh, direktiva o zujenih medijskih storitvah, eh, kjer govorijo o ponudbah za ljudi z motnjami sluha in eh, vida, je precej nebulozen, zato bi morali zagotoviti več dostopnosti, z ostrezimi kriteriji za države članice, eh, z spremljanjem na evropski ravni. Vse skupaj morali vključiti v direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. To bila boljša rešitev kot eh, restriktivni pristop, eh, ki ga je obrala Evropska komisija. Zato bi morali upoštevati tudi, da so audiovizualne medijske storitve lahko tudi nosilci kulturnih vsebin, zato bi morali vse skupaj vključiti v direktivo. Ne želim si ureditve v zelo splošnem eh, delu, ampak v zelo. Eh, sem za zelo specifično ureditev v direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah. Eh, nismo podpisali samo konvencijo o zelen pravicah invalida, ampak tudi konvencijo o kulturni raznolikosti. Zato menim, da bi morali kot odbor za kulturo mm, ti dve zadevi nekako strezno uravnovesiti. Dostopnost do e-knjig. Eh, to bi lahko uredili tako, da bi dosegli pozitivne učinke na notranjem trgu tudi brez ukrepanja na evropski ravni, zato bi morali na evropski ravni delovali samo subsidijarno. Zelo dvomim tudi v to, da bo ta ureditev učinkovito delovala za te tovrstne storitve, zaradi tega, ker smo zelo prostodušno sprijeli opravičila, ki jih eh, lahko podajo podjetja z eh, nekim opravičilom, eh, se lahko eh, podjetje takoj odkupi, nikjer v direktivi pa ni omenjeno, kakšne naj bi bile posledice ali imamo tudi kakšnokoli kazensko odgovornost tisti, ki se ne bo držal predpisanega in kdo je sploh pristojen za preverjanje ali so trditve podjetij utemeljene ali ne. Ni govora o tem, kdo to nadzoruje. Prizadevanja za standardizacijo mm, sprejemnikov, naprimer televizorjev ali bralnikov, to je urejeno, gre namreč za strojno opremo, tako da je ta zadeva logično urejena. Restriktivna določila te ureditve, ki predstavljajo za audiovizualne medijske storitve, predvsem pa tudi e-knjige, da te ne bodo več v zadostni meri eh, proizvedene v Evropski uniji, producirane v Evropski uniji. Če namreč produciram nek eh, film in ga želim prodajati evropsko, eh, v Evropi in tudi mednarodno, potem moramo zagotoviti tudi ustrezno podnaslavljanje in audiodeskripcijo. To so zadeve, ki jih direktiva predpisuje. In eh, tako si lahko predstavljam, da bodo audiovizualne produkcije s tem postale tako drage, da eh, se v prihodnosti ne bodo producirale v takšni meri, kot si eh, to želimo, če bo nad vsemi visel Damoklejev meč da te produkcije ne bo mogoče spraviti na evropski trg, ampak samo na nacionalni. E, tukaj bi morali narediti več za zagotavljanje dostopnosti, audiovizualne dostopnosti, ampak mislim, da je pot, ki jo je izbrala komisija, naredila na, na, je napačna pot, zato bi morali ustrezno urediti zadeve na področju medijev, ne samo za takim splošnim pristopom, na koncu še dva stavka k roku za vložitev predlogov spremem. Seveda mi ni ušlo, da nekateri menite, da je rok prekratek, ampak eh, ne gre za to, da vas želim s tem eh, jeziti, gre namreč za to, da moramo kot odbor za kulturo čim prej sprijeti uh, eh, svoje stališče, gre namreč za zelo specifično stališče našega odbora. Radi bi naše stališče zelo hitro vključili v razpravo, ki poteka v Evropskem parlamentu, tako da bi dali močen signal strani odbora za kulturo. Če pa eh, si vas veliko želi imeti več časa, direktiva eh, je že nekaj časa dostopna. Če pa želite več časa, sem pripravljena podaljšati rok do 7. junija, če bo to kaj pomagalo. Moj pristop je bil takšen. Sama sem namreč veliko črtala in tukaj gre samo za to, ali zadevo pustimo notri ali jo črtamo. In zato sem bila mnenja, da bi bil tako kratek rok eh, zadosten, če pa si želite daljši rok, ker se vam zdi ta prekratek, bomo vzeli 7. juni do 12. jih je. Če se vsi s tem strinjate, potem lahko to naredimo tudi tako, tako da boste imeli vsi dovolj časa, da razmislite od predlogih spremenja. Köszönjük szépen, és akkor a... Hvala lepa. Seveda, kot vedno, najprej dobijo besedo poročevalci v senci, potem pa ostali kolegi. Gospod Fisas. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh... Hvala lepa, predsedujoča. No, menim, da je predstavitev te direktive za izboljšanje dostopa do proizvodov in storitev eh, res pomembna. To je način, da več kot 80 milijonom evropskih državljanov, ki imajo kakšno obliko invalidnosti, povemo, da skrbimo za nje. Če želimo vzpostaviti Evropo enakosti in Evropo svoboščin, moramo pri tem upoštevati potrebe vseh evropskih državljanov. In ta direktiva lahko prispeva k vključevanju oseb z določenimi oblikami invalidnosti eh, ter omogoči njihovo vključitev na trg dela z uporabo digitalnih storitev. Mi se moramo prizadevati za vključujočo družbo in pri tem uporabiti tudi nove tehnologije, ki nam lahko pomagajo pri premoščanju kakršnih koli ovir. Eh, ta dostopnost je gotovo priložnost, ki eh, je ne smemo mm, zapostaviti. Saj je tudi cenovno in tehnično eh, lahko izvedljiva. Težko pa je to gotovo politično izvedljiva eh, izpostaviti in poudariti. In zato menim, da moramo v, poudariti njen politični vidik in eh, si vzeti dovolj časa na voljo, da bomo to lahko predstavili. Zato rabimo nekaj več časa. Naprimer, pri eh, prejšnji pobudi eh, Eh, smo morali čakati še na vse prevode, potem pa je bil rok za vložitev predlogov sprememb recimo na sredo in nismo več imeli časa, da bi se še karkoli o tem pogovorili, sprejeli odločitev in pripravili predlog spremembe. In zato bi se mi zdelo, glede na to, kako zelo pomembna je ta uh, nova direktiva, da bi imeli nekoliko več časa na voljo za vložitev predlogih sprememb, zato da bi tudi bolj uh, realistično lahko vse skupaj izpeljali. Hvala. Kršenjuk Stepan, következő Mr. Lujer, on behalf. Hvala lepa, gospod Rul, za gospoda Cambackega. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj gre za pomembno vprašanje, e, vprašanje, vprašanje pravic invalidov. To je za nas eh, kot skupino ena od prioritet. Eh, seveda pa smo tudi realistični, s tem ne smemo zapirati vrata za delovanje storitev. Želimo si ustreznega notranjega trga, ki bo deloval. EKR se je prizadeva za Eh, ustrezno delovanje notranjega trga in dostopnost eh, storitev, čezmejna dostopnost storitev. S tem se moramo ukvarjati. Gospod eh, Zambarski je poročeval sence v tem, hkrati pa je bil održen pri drugi ured direktivi, s katero se ukvarja Evropska komisija, ko gre za usklajevanje z konvencijo OZN. EMKO je eh, pristojni odbor in pričakujemo, da imajo dovolj eh, kompetence na eh, področju notranjega trga in bodo poskrbeli za to, da bodo storitve dostopne, s tem pa se ne bodo povečale tveganja in ovire za malo in srednja podjetja. Treba je zagotoviti osrezno izpolnjevanje Eh, predpisov, pri čemer se stroški ne smejo povečati. To je seveda jedro naše politike, želimo si pristop, ki bo vsem stranjem omogočal pozitivne učinke. To lahko dosežemo, če trg eh, ponuja storitve in proizvode, ki so dostopni vsem. Ko gre za audiovizualne medijske storitve, so te vključene v predlogo in vsi vemo, da že imamo predpisov, Eh, določbe o dostopnosti v obstoječi direktivi. Kmalo bomo razpravljali o tem novem predlogu. Zato moramo ostati jasni in se izogniti kakršnikoli pravni negotovosti, tako da se ne bi razvil potencijalni konflikt. Eh, podaljšanje roka do 7. junija, ki ste ga predlagali, nam daja vse nekaj več časa, tako da lahko zberemo prave zamisli in eh, to zelo pozdravljamo in se tudi strinjamo s tem. Hvala lepa. Gospod Vripel je naslednja. Naj začnem eh, z razmišljanjem o ravnotežju med dostopnostjo za invalide in eh, zaščito naših interesov. Ne smemo sklepati nečesa, kar bi bilo v nasprotju z našimi interesi. Seveda to v politični uniji ni enostavno. Komisija je pripravila predlog eh, direktive o audiovizualnih medijskih storitvah in dostopno so jih izzeli iz tega. Če bomo želeli to spremeniti, se bomo lahko hudo sporekli z Evropsko komisijo vendar pa mislim, da obstaja razlogi za argumentiranje, da ureditev audiovizualnih eh, medijev in dostopnost za invalide moramo urediti pri audiovizualnih eh, storitvah. Seveda, moramo zagotoviti, da bo vedno več vsebin tako pripravljenih eh, za invalide, tako da bodo imeli invalidi različnih tipov boljši dostop do njih, ne sme pa se zgoditi, da bo zato prišlo do izgube raznolikosti, ker vse skupaj ne bo več moč eh, financirati. Težko bo to nekako prenesti v javnost, ampak zavedati se moramo, da je to povezano tudi z interesi uporabnikov. Načeloma sem tvojega mnenja, Petra, da bi tako postopali, vsekakor pa je 7. juni kot rok za vložitev predlogov spremen boljši kot 1. juni. Hvala lepa še, gospodi Nolfi. Grazie, grazie alla collega. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici. Najprej zato, ker je sprejela to, da nekoliko prestavimo rok za vložitev predlogov sprememb. Namreč to vprašanje potreb, ki jih imajo nekateri državljani, ki uh, že morajo trpeti posledice situacije, v kateri so se znašli in to tako na osebnem kot na delovnem mestu in zaradi katere um, so v precej neuravnoteženi situaciji. No, uh, tukaj imamo kar nekaj točk, s katerimi se lahko strinjamo, nekaj točk, naprimer dostop do storitev, to je gotovo točka, ki jo je treba podpreti in še dodatno osvetliti. To je tudi vprašanje, ki, na katerega so naši državljani zelo občutljivi. In kar zadeva ukinitev ovir za prost dostop, mislim, da bi se morali tega lotiti v sodelovanju z Združenjem za invalidnih, združenje invalidnih oseb. Do zdaj so namreč je to sodelovanje bilo bolj borno. In uh, na to, kar se tiče storitev in izjav proizvajalcev glede opreme, mislim, da bi morali tudi to zapisati nekoliko drugače. Potem pa še uresničevanje direktive, ki bi jo bilo treba prilagajati s življenskim ciklusom storitev. Vsekakor so to točke, ki jih moramo še dodatno pogledati in uh, zato nam pride prav ta dodaten teden, da bomo lahko pripravili predloge sprememb. Uh, tudi glede na to, da še ni jasno določena časovnica glede sprejemanja te direktive, menim, da bomo imeli dovolj časa, da naš predlog pripravimo dovolj hitro, še pred drugimi odbori. Uh, In zato mislim, da to, kar je povedala kolegica, bo gotovo prišlo v poštev. Hkrati pa bomo imeli tudi čas, da bomo delali tudi na drugem zakonodajnem svežnju znotraj odbora za kulturo. In to tako, da bomo storili kaj dobrega za državljane, pa tudi za nas. Hvala. Hvala lepa, gospod Farhojn. Kot poročevalka v Senci v pristojnem odboru v IMPKU se mi zdi ta razprava zelo interesantna in seveda bom mnoge točke iz razprave prenesla v odbor IMKO. Sem mnenja kot kolegica Petra, z takšnim pristopom. Sama sem sodelovala tudi na področju audiovizualnih ministritev eh, javnih eh, televizijskih hiš. Tam smo poskrbeli za to, da zadeve niso bile vključene, čeprav se je parlament eh, tako odločil, ravno zato, ker je predelava direktiva audiovizualnih medijskih storitvah predvidena v kratkem času in zato si, potrebu, si želimo, ureditev za celotno audiovizualno področje na enem mestu. Nisem za to, da bi imeli sektorsko specifične ureditve, naprimer pri, da uredimo dostop do spletnih eh, strani, potem imamo nasplošno dostopnost, potem imamo razdelitev po različnih plačnikih, eh, To bo pripeljalo samo še do več eh, zapletenosti, tako da podpiram pristop eh, Petre Kammer-Evert, tako da izzamemo te storitve, vendar pa se zauzamemo tudi za ostrezno oblikovanje eh, določil za to področje. Tehnična vprašanja se lahko orientirajo po tem, kar je zapisano v obeh eh, direktivah. In eh, lahko bi v direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah zadeve uredili na tehnični ravni eh, in opozorili na standarde, ki veljajo. Vprašanje pa je, kako obširno se bomo tega lotili v direktivi o avdizualnih medijskih storitvah. Kar zadeva e-knjige, je vprašanje o kolikšni meri to vključite v področje uporabe direktive. Vsekakor je treba upoštevati tudi čitalce, ki omogočajo branje teh e-knjig. Zato moramo uh, razmisliti o tem, ali bi knjige popolnoma izzeli. Eh, tako da ne bomo rekli, da je e-knjiga kot taka dostopna, ampak da morajo biti dostopne platforme, ki prodajajo e-knjige. Ali e-knjige morajo biti dostopne preko eh, čitalnikov. O tem je govorila Petra Kamarever, da, da je treba vključiti tudi področje bralnikov tudi na področju eh, prostovoljnosti, naprimer pri knjižnicah ali pri mm, prostovoljno vodenih eh, lokalnih eh, mestnih knjižnic. Tudi tukaj imamo zahteve po dostopnosti. Zato mislim, da je tukaj treba ostati na nižji nivoju. Zavedati se moramo, da trenutno poteka tudi predstavitev eh, učinkov akta o dostopnosti. Treba je ugotoviti, da podatki eh, prihajajo iz eh, let 2011, 2012, 2008 smo dobili dogovor mestrov, sploh kar zadeva dostopnost, da bodo naredili več, vendar se ni naredili naredilo kaj veliko, v zadnjih štirih letih eh, pa se je zaradi možnosti, tehničnih možnosti, zaradi tega, kar ponuja eh, splet, eh, marsikaj spremenilo, zato bi nekoliko pokritizirala tudi oceno očinkov, saj ne gre za odraz aktualne situacije. Tam več gre za obdobje, v katerem se ni prav veliko dogajalo ne, seveda ne bo zelo popularno, če bomo morali tehtati med dvema argumentoma, kar sta opozorile sva kamer Evert in gospod Triple, pa vendar bi morali ugotoviti, kaj zahtevamo od avtorja audiovizualnih vstebin in kaj želim s tem doseči ko gre za dostopnost eh, do javnih spletnih eh, strani. Eh, smo govorili tudi o prekomerni obremenitvi. Če temu nasproti postavimo pravice invalidov, pridemo do vprašanja, ki ga je omenila Petra Kamerevert. Ničesar ne bomo dosegli, če bomo imeli pretirano regulacijo in s tem pripeljali do tega, da bomo imeli manj vsebin tudi za invalide, samo zato, ker bomo rekli, da morajo biti vsi proizvodi, vse storitve na voljo v dostopni oblike. S tem bomo seveda zadostili formi, ampak nikomu to ne bo koristilo. Hvala lepa. Želi eh, spregovoriti še kdo iz komisije. In če ne, potem bi predala besedo nazaj poročevalki. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Opozorila bi še na dvoje. Kot odbor za kulturo se bi morali osredotočiti na to, kar sodi v naše področje pristojnosti. To so e-knjige in audiovizualni nemedijske storitve. Mislim, da nima smisla, če bi odboru jim, ko nekaj suflirali pri vseh drugih eh, zadevah, eh, s, s katerimi se okvarja ta akt o dostopnosti, mislim, da bi imeli potem manj možnosti uveljaviti specifične točke, ki sodijo v našo pristojnost. In če še enkrat povem zelo jasno, Seveda si želim večjo dostopnost do audiovizualnih storitev za invalide, ki imajo motni vid ali sluha. Seveda, jasno, to sploh ni vprašanje, vendar pa moramo najti ustrezno ravnotežje. Seveda je to zelo težko posredovati, tega se zavedam, ker eh, se tukaj pojavi takoj očitek. Eh, da gospa Kamarjevet ali odbor za kulturo ne želi nič narediti za invalide. Ravno nasprotno, kot je pravkar povedala Sabine, si želimo ohraniti raznolikost, hkrati pa povečati dostopnost. In mislim, da je direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah prava direktiva, v kateri lahko eh, to izpostavimo. In mislim, da so to tudi pravi partnerji eh, s katerimi se eh, lahko povežemo in poskrbimo za to, da bomo dobili večjo dostopnost do audiovizualnih medijev in eh, e-knjig. Zato je medijski pristop eh, boljši, po mojem mnenju, in zato si prizadevan. Mislim, da bi se morali vsi zavezati, da bomo v direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah ustrezno izpostavili te vidike. Predlog je tudi v svetu naletel na veliko odpora, ne samo zaradi dostopnosti, ampak tudi zaradi restriktivnosti, ko gre za pravice oziroma dožnosti malih in srednjih podjetij. Hitreje bomo dobili ureditev o pri o dostopnosti, če bomo zadeve uredili v direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah, eh, kot če bomo čakali, da bodo zadeve eh, premljevali v svetu. Sama zelo dvomim, da bo šlo to tako zelo hitro skozi. Zato eh, sem mnenja, da bomo pri direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah dobili hitreje odgovore, ki si jih želimo, kot pri aktu o dostopnosti. Ja, Und das ist nur der erste Ausblick darauf. To je seveda samo uh, prvi pogled v to, kar nas še čaka. Eh, prebrala sem veliko stališč eh, predstavnikov vlad in uh, ta stališča hm, niso najbolj prijazna, če se zelo milo izrazim. Kristjana Sepen. Hvala lepa. Če povzamem smo se dogovorili, da bomo rok za vložitev predlogov spremem podaljšali do 7. junija in sicer do 7. junija ob 12. uri. 13. julija pa bomo o tem glasovali v odbor za kulturo. S tem zaključujemo tudi to točko, naslednji sestanki v ponedeljek 20. junija in torej 21. junija. po cel dan, zahvaljujem se tudi tolmačem, sekretarijatu za upravljeno delo. In s tem lahko zaključimo s tem delom eh, sestanka. Eh, sledi pa seja oziroma sestane koordinatorjev. Hvala lepa.